skupnosti haitijskega ljudstva. Oni so zelo odporni, ampak vseeno si zaslužijo kar največ naše pomoči v teh težkih razmerah. Najlepša hvala vsem, hvala komisarka, s tem eh, smo izčrpali nujno pomoč za Haiti. Kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu pa je skupna razprava o ribiškem sektorju. Poročila so pripravili gospa Bilbao Barandika, gospod Gelagar, gospod Grobačik in gospod Ferreira. Najprej so na vrsti poročevalci. Začeli bomo z gospo Bilbao Barandika. Štiri minute vam dam na voljo, izvolite. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Najprej bi rada izrazila hvaležnost eh, in rekla, da sem pravzaprav hvaležna tistim, ki ste govorili o Biskajskem zalivu. Poštevati moramo naše načrte, spoštovati moramo zaveze, ne da bi ohranili ribištvo ne da bi podkopali ribištvo, kar pomeni, da moramo imeti trajnostno eh, raven, istočasno moramo zagotoviti okoljsko eh, stabilnost, ekološko stabilnost, pa tudi gospodarsko stabilnost. Kar nekaj znanstvenih raziskav se ukvarja s tem področjem. Ravno zato smo pripravili načrt in eh, rekli, da moramo pri kvotah upoštevati biomaso, ki izhajajo iz izsledkov znanstvenega odbora. To smo že počeli junija 2009, to je podlaga za naše delovanje, potem pa smo to delo nadgradili in eh, septembra eh, smo pripravili dodatno poročilo. Delali smo tudi z regionalnim svetom za jug, jugozahod, Poleg tega lahko povem, da smo dosegli določeno raven soglasja. Spoštovali smo določbe Lizbonske pogodbe in eh, spoštovali smo ta zakonodajni okvir pri pripravi tega doseja. 30. novembra 2009 pa smo pripravili stališče s tem v zvezi. To je del novega sodelovanja, kjer parlament mora sodelovati eh, s komisijo in svetom. Uredba o nadzoru se bo posledično morala spremeniti in sprejeti, ampak eh, dovolj informacij parlament ni dobil na voljo. Za časa španskega predsedstva sem se skupaj s svetom pogajala o tem dosjeju v okviru trialoga. Lahko povem, da je bilo zelo nepričakovano, ko je špansko predsedstvo uh, reklo in tukaj so spoštovali francosko zahtevo, bodo rekli, eh, da bo to dodali na eh, stranski ter, ker pravna podlaga ni bila ustrezno pripravljena, kar pomeni, eh, da se je ta projekt ustavil. Potem pa novo predsedstvo, če naj bi nadaljevalo s pogajalskim procesom, naj bi to nadaljevalo, ampak rekli so mi, da ne smem pritiskati, da moram biti potrpežljiva predsedujoči prekinja govornico in reče in je rekel, da prehitro govori in zato ji tolmači ne morejo slediti, samo opozarjajo. Če nadaljujem. Za časa španskega predsedstva nismo mogli doseči sporozuma, trialog več ni bil možen, zato sem prosila novo predsedstvo, ali želi s tem pogajalskim procesom nadaljevati. Kot sem že rekla, rekli so mi, da ne smem pospeševati tega procesa, da ne smem izvajati dodatnega procesa. Ampak sedaj bomo v svetu na novo glasovali. To so nam rekli tudi pravni strokovnjaki. Ob predlogih eh, sprememb eh, naj bi se pogajali. To ne bi bilo bistvenega pomena, ampak to ni bilo izglasovano. Predvsem je bilo eh, pomembno ribolovno izkoriščanje, nič cela 4 odstotka, potem vprašanje celotnega dovoljenega ulova da tukaj ne bi spoštovali ustreznih kvot. Rekli smo tudi, da moramo preveriti, kaj je z ravnijo ulova. Znanstveni odbor tako ni bil sposoben e, sprejeti e, to poročilo o izvrških, o biomasi, ker niso imeli dovolj podatkov na voljo, kar pomeni, e, da je bilo to zelo negativno. Komisija je rekla, da naj bi to zmanjšali za 10 odstotkov in nikoli več kot 700 tisoč ton. Če pa upoštevamo pristojnost vseh institucij, potem moramo upoštevati tudi komisijo in eh, svet in lahko povem, da te dve instituciji parlament nista spoštovali. Namreč dobimo neformalne podatke v okviru trialoga in svet je rekel, eh, da se mora ta projekt črtati, da ta predlog spremembe ni spremljiv. Zakaj? Upam, da mi boste lahko odgovorili na to vprašanje. Potem pa zanima me tudi, ali se belgijsko predsedstvo želi odzvati. Zakaj so rekli, da naj bi to pobudo umaknili. Želim si zelo jasne odgovore. 14 mesecev smo trdo delali, ampak eh, sedaj eh, smo priča veliki zmedi. Tako svet kot komisija sta delovali na tak način, da, ste, da sta razvodenila ta, eh, vse te predloge, ampak mi potrebujemo kredibilnost, potrebujemo sodelovanje znotraj ribiškega sektorja, potrebujemo tudi obnovo. Potrebujemo tisto, kar smo zgubili od septembra 2009 do današnjega dne. Spoštovati moramo soodločanje, kar pomeni, da nam Lizbonska pogodba omogoča določene pristojnosti. Spoštovati moramo te obveznosti in pristojnosti v 21. stoletju. Udeležba in transparentnost, to sta vodili in mislim, da mora tudi komisija in svet slediti tem načelom. To pravzaprav je okolje, v okviru katerega moramo delovati. Najlepša hvala. Gospod Gallagher, 4 minute. Komisija. Žal, moram, oziroma se prvičujem, moram se najprej zahvaliti vsem tistim, ki so sodelovali. To poročilo je res zelo pomembno in govori o staležu eh, Zahodnega šura. To je sekretarjat, eh, komisija, pelagijski odbori, potem svetovalni odbori, eh, moj odbor pod tako tudi svet in komisija. Vsi ti akteri so mi pomagali. Lahko povem, da smo zelo dobro sodelovali. Ta dialog je bil zelo uspešen in na podlagi vseh teh mnenj sem lahko pripravil to poročilo, ki vam ga danes predstavljam. Upam tudi, da boste to poročilo tudi podprli. To je bistveno za stalež Zahodnega šura. Poštevati moramo načrt, ki ga je potrdila Evropska komisija kot tudi vrh Združenih narodov o trajnostnem razvoju, ki je bil leta 2002. Takrat je komisija rekla, da bo obnovila stalež, eh, tako da bomo lahko zagotovili pravzaprav trajnostni donos ribiškega sektorja. Potem pa je Evropska komisija pripravila predlog in tukaj je sodelovala tudi eh, z določimi strokovnjaki na področju eh, pelagičnih odborov. Kar zdajva zahodni žur, na tem smo delali tri leta od leta 2007. Zbirali smo podatke, ampak ti nam niso omogočili, da bi znanstveniki celovito ocenili zadevo, da bi videli, kaj je s tem staležem. Potem pa so pripravili plan o upravljanju in tukaj so upoštevali nekakšno novo formulo, upoštevali so tudi ribiška plovila na določenih sektorjih in na določenih območji. To pomeni, da imamo sedaj mehanizem, ki nam omogoča, da pravzaprav letno imamo celotni dovoljen ulov in iztovor zahodnega šura na določenem območju. Ta načrt naj bi začel delovati konec leta 2009, ampak eh, nekoliko se je zamaknil zaradi poznejšega vstopa v veljavo Ljubljanske pogodbe. Seveda svet ima tukaj možnost, da zagotovi določene meje, kar zadeva ribolovni napor. Belgijsko predsedstvo je tudi pripravilo pred zasedanjem ribiškega odbora. Pripravili so predlog in svet bo sedaj imel določeno raven prožnosti, kar zadeva celotni dovoljen ulov tudi ko govorimo o določenih izvrških. Mislim, da predlog belgijskega predsedstva ki so ga kasneje tudi sprejeli v okviru ribiškega odbora, tudi pravzaprav zavaruje izključno pristojnost sveta skladno s, skladno s pogodbo, ki opredeli ribolovni napor. Potem pa predlogi sprememb. ELS jih je eh, podal tudi e SD in GUE, tudi kar zadeva določena območja v Biskajskem zalivu. Sem poročevalec in lahko povem, da podpiram predloge sprememb socialistov, ampak ne morem sprejeti predloge sprememb ELS-a eh, e in GUE-a. Zakaj je temu tako? Znanstveni nasvet je zelo jasen. To je stalež, eh, ki pravzaprav pokriva zelo široko geografsko območje. Če ne bi Evropski parlament sprejel predlog spremembe ELS-a in GUE-a, bi bilo to res nesmiselno. To bi bilo nesmiselno, kar zdiva plan o upravljanju, ker pomeni, da bi imeli eh, dva ločena območja pri celotnem dovoljenem ulovu in to ne bi bilo dobro. Če bi to storili, potem lahko povem, da bi s tem spostavili eh, zelo Resen precedens, ki bi bil zelo nevaren, kar zadeva načrte o upravljanju Zahodnega šura. Mislim, da ne bi bilo dobro, da pravzaprav ta stalež razdelimo v dve kategoriji. Tisti, ki to želite sprejeti, pa boste to počeli zaradi osebnih razlogov, tudi zaradi interesov posameznih držav članic, ampak gre za skupno ribiško politiko in to moramo spoštovati. Portugalski in španski kolegi vem, da vas določene stvari skrbijo in to cenim ter razumem. To sem tudi upošteval, ko sem pripravil predlog spremembe številka 7. To je tudi v osnutku poročila in rekel sem tudi, da bomo ta načrt izvajali, da bomo tukaj upoštevali tudi mali priobalni ribolov in tudi določene zgodovinske referenčne podatke. Tako da mislim, da je to spremljivo tako za svet in da tako upoštevamo tudi določena eh, stališča eh, španskih in portugalskih kolegov. Ampak še enkrat, skupna ribiška politika mora ostati nedotaknjena in to področje ne smemo posegati. Ja, profesor Simiš Lepta. Najlepša hvala, gospod Groberčik, 4 minute in pol, izvolite. Najlepša hvala, spoštovani gospod predstojoči, gospa komisarka. Najprej bi rad izkoristil to priložnost in se prisrčno zahvalil vsem tistim, ki ste mi pomagali, da sem pripravil to poročilo. To velja za Evropsko komisijo, vse poročevalce v senci, ravno tako tudi vse člane odbora za ribištvo, ki so me podpirali pri mojem delu. Lahko povem, da vlada soglasje in da smo soglasno potrdili to poročilo. Zato še enkrat prisrčna hvala vsem. Kar pa zadeva cilj tega poročila, Želeli smo pravzaprav upoštevati Iverko in romb v Baltskem morju. Želeli smo se boriti proti izvrškom, ki ne bi se upoštevali v celotnem odovoljenem ulovu. Seveda, to je ustrezno za določene vrste rib, ta sistem je ustrezen. 15a člen je tukaj bistvenega pomena. To je uredba iz leta 2005. Prilov ima zelo nizko komercialno vrednost in eh, velikokrat ga ne uživamo. Ampak upoštevati moramo tudi eh, to določbo, ki nam omogoča, da pravzaprav vržemo živo ribo, živo iverko, ki nima komercialne vrednosti, nazaj v morje. Ravno zato želimo s tem členom zagotoviti trajnostno upravljanje ribolovnih verov in živih organizmov. Poštevati eh, želimo završke v Balskem morju in včasih želimo imeti celotno oziroma popolno prepoved teh završkov. Tako bi lahko zagotovili eh, trajnostno in učinkovito upravljanje z ribolovnimi veri. Ampak popoln prevod završkov, kar zadeva Ivrko ali pa eh, druge vrste iz eh, te družine, ni predlog, ki bi bil opravičljiv, ker bi to negativno vplivalo na celoten stalež. Pravzaprav se bojim, da bi popoln prevod popolno prepoved završkov v Balskem morju izkoristili eh, tako, eh, da bi potem upoštevali eh, tudi polenovko in završke lete vrste v Balskem morju. Podariti je treba, da nimamo ustreznih zanesljivih znanstvenih podatkov, ravno zato je bistvenega pomena, da zadeve dokumentiramo, da ugotovimo, kakšen je trend ulova in da spremljamo tudi ribiška plovila. Nujno je, da imamo stotstotni nadzor, ko govorim o določenih staležih in ko govorim tudi o istovoru teh staležev. Drugače dolgoročno ne moremo upoštevati plan o upravljanju v Balskem morju in to bi negativno vplivalo tudi na sam stalež Polenovke. Poleg tega moramo ustrezno upravljati raven ulova v Balskem morju recimo industrijski ulov je zelo nevaren. Predvsem zato, ker je Baltsko morje zelo občutljivo morsko območje. Ravno zato je Baltsko morje eno izmed eh, najobčutljivih eh, morskih ekosistemov in tudi najbolj biotsko raznovrstno. Ker pa zadeva podnebne spremembe, ki smo jim pričali, ribiške vrste se prilagajajo eh, novim okoljem, kar pomeni, eh, da se selijo, da se tudi prilagajajo glede na drstitev. Ravno zato moramo upoštevati ta zaščitena območja v Balskem morju in pripraviti eh, dolgoročni načrt za upravljanje staleža Iverke pravzaprav določena območja so izključena iz zaščitenih območij, ampak nujno je spoštovati vse spremembe, ki se v tem trenutku dogajajo, ravno tako pa moramo pregledati ta zaprto območje Balskega morja. Najlepša hvala, gospod Ferreira, štiri minute. Najlepša hvala, spoštovani gospod predstojoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi govorimo o tujih vrstah in eh, to je eden izmed eh, negativnih elementov, ki negativno vpliva na ekosistem in negativno vpliva tudi na biotsko raznovrstnost. To je povdarila tudi Evropska komisija. Rekla je tudi, da uvedba tujih vrst v celinskih eh, vodah upada, to velja tudi zaradi ribogojstva in novih obnovitvenih praks. Predlog komisije je, da se pripravi uredba za ribogojstvo, za oblikovanje ribogojskih eh, praks in to je pravzaprav del znanstvenega in raziskovalnega eh, projekta. Ta projekt se imenuje IMPAS, kar pomeni da govori o usklajevalnih ukrepih na področju ribogojstva, govori tudi o določeni opredelitvi pojmov, ko govorimo o zaprtih ribogojskih objektih. Kar zdeva to opredelitev pojmov, to smo upoštevali, upoštevali smo tudi izsledke tega projekta. Govorili smo o tveganju, ki ga prinašajo tuje vrste, neciljne vrste in eh, tukaj smo lahko učinkoviti, če pravzaprav zmanjšamo eh, tveganje, da eh, ti organizmi pridejo v zaprte ribogojne eh, objekte. Komisija tudi pravi, da bi pravzaprav te objekte morali izuzeti iz določenih obveznosti, da ni nujno, da upoštevajo te postopke za pridobitev dovoljenja. Poštevali smo tudi oceno tveganja, ker kot sem že omenil, imamo znanstvene in tehnične ukrepe, tako da ocenimo ustrezno raven tveganja. To je politična odločitev. Ponestovitev tega procesa za tuje vrste na področju ribogojstva mora slediti zelo jasni in strogi opredelitvi pojmov. To je predpogoj in Te pogoje morajo tudi eh, spoštovati zaprti ribogojski objekti. To sledi eh, tudi projektu IMPAS. Preveriti moramo zadeve in spoštovati moramo te eh, tehnične predpostavke. To zahtevajo strokovnjaki. Ti pogoji se morajo spoštovati, če seveda ti ribogojski obrati delujejo. Isto velja tudi za prenos, prevoz teh neciljnih in tujih organizmov. To je pravzaprav bistven projekt. To je temeljna podlaga tega poročila in to je tudi bistvo vseh predlogov sprememb, ki smo jih oblikovali. Potem potrebujemo trajnostno ribogojstvo, kar tudi pomeni, da potrebujemo znanstvene podatke, kar pomeni tudi, da morajo pri teh projektih sodelovati strokovnjaki. Tako poskrbemo tudi za to, da zagotovimo ustrezno raznolikost živile, da zagotovimo ustrezno raven kakovosti, da zagotovimo tudi ustrezno raven varstva okolja. Kar pomeni, da tukaj potrebujemo spodbude na ravni držav članic. Tako spodbujamo ribogojstvo. To je pomembno tudi zaradi biotske raznovrstnosti. Potrebujemo ustrezno raven upravljanja zveri. Znanstveni okvir moramo oblikovati na takšen način, da bomo upoštevali znanstvene projekte, s katerimi bomo zagotovili ustrezno raven znanstvenih podatkov. Ob koncu bi se rad zahvalil vsem poročevalcem Senci, to stolovanje je bilo izjemno dobro, zahvaljujem se tudi službam komisije, ravno tako svetu, istočasno pa se zahvaljujem tudi predstavnikom eh, španskega predsedstva, seveda tudi predstavnikom belgijskega predsedstva, ker smo, kot sem že rekel, vsi zelo dobro in ustrezno sodelovali. Najlepša hvala v imenu komisije komisarka Damanaki. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, najprej nekaj besed, kar zadeva dolgoročni načrt za upravljanje Sardoni. Najprej hvala poročevalki gospe Bilbao, hvala tudi vsem poslancem iz odbora za ribištvo, ki so pripravili te predloge. Gospe Bilbao bi rada rekla naslednje. Res prišlo je do določenih zamud, ni prišlo do sprejetja tega predloga v doglednem času, ampak jasno je bilo, da je komisija res storila vse, kar je bilo v naši moči, da bi deblokirali ta dosje in sprejeli ta predlog. Kar zadeva stalež Sardona v Biskajskem zalivu, prišlo je do velikih eh, težav in zato smo prepovedali ribolov leta 2005. Pet let kasneje pa se je zgodilo, da je januarja 2010 eh, ponovno bil organiziran ribolov. Julija lani pa so znanstveniki rekli, da je pravzaprav tukaj določena raven presežena in da sedaj lahko zagotovimo ribolov, kar pomeni, da imamo 15 eh, tisoč ton pri celotnem dovoljenem ulovu, ti podatki veljajo sedaj, kar pomeni, da upoštevamo določene določbe iz načrta o upravljanju, kar pomeni, da ta predlog nam že pomaga, da ustrezno upravljamo staleži sardona. Jasno je, eh, da je zaradi prepovedi prišlo do velikih težav, predvsem je bilo to zelo problematično za tiste, ki so odvisni od ribolova. In moramo seveda preprečiti, da se to, več, da se to ne bo več ponovilo, kar pomeni, da moramo dosledno upoštevati celotni dovoljen ulov, da moramo spremljati te trende in da pravzaprav a, tako upoštevamo tudi območje lovopusta. Naš predlog kaže, da lahko za to poskrbimo, istočasno pa lahko zagotovimo trajnost ribiške industrije na tem področju. Če se želimo izogniti prepovedi ribolova, potem pravilo izkoriščanja mora upoštevati to 30 odstotno raven. Hvala tudi odboru za, za ribištvo, ker nas je podprlo, tako kar zadeva vsebino, kot tudi kar zadeva prenos pooblastil na komisijo lahko podprem predloge sprememb, kot ste jih eh, oblikovali. Ravno tako podpiram tiste predloge sprememb, ki govorijo o tem, da je ta predlog usklajen z novo uredbo o nadzoru, ki, začela, oziroma, ki je začela eh, veljati januarja 2010. Samo ena izjema je na tem področju. Ta je povezana s tem, da bi eh, zmanjšali to določbo od 4 ure na 1 uro, kar zadeva poročanje kar pomeni, da smo prej imeli štiriurno pravilo in eh, to je sedaj v novi uredbi o nadzoru. Veste, da ta nova uredba o nadzoru sedaj velja in da je vstopila v veljavo januarja 2010. Sama ne želim, da bi to tako hitro spremenili. Zakaj? Ker ta uredba o nadzoru omogoča obaljnim državam članicam, da upoštevajo specifične omejitve, če je seveda to opravičljivo. Tako da imamo ta manevrski prostor, kar pomeni, da te uredbe ni treba tako hitro spreminjati. Ampak seveda, vi boste o tem odločali. Potem pa drugo poročilo, dolgoročni načrt za zahodni stalež Šura. Gospod Gelagar, poročevalec, in vsi člani odbora za ribištvo so opravili izjemno dobro delo pri tem predlogu. Zato bi se vam rada res prisrčno zahvalila. Hvala, ker ste trdo delali, hvala, ker ste bili zelo konstruktivni. Ker zadeva zahodni stalež šura, to je res najbolj pomemben od vseh treh vrst staležev šura na tem območju. Stabilna raven staleža v tem trenutku, kar pomeni da celotni dovoljen ulov se v letu 2011 ne bo bistveno spremenil. Sklep o celotnem dovoljenem ulovu pa upošteva znanstvene raziskave, ampak to ni usklajeno z našim ciljem, ki pravi, da naj bi imeli zavezujoč mehanizem dolgoročnega načrtovanja. Ravno zato ta načrt, kot tudi ostali dolgoročni načrti, so načrti, ki jih zelo podpiram, kar se želim izogniti vsakoletnemu mešetarjenju v svetu ker se vedno borimo za te številke. Tako bi industrijski sektor eh, imel večjo raven doslednosti, ko bi pripravljal dolgoročne načrte in bi bil veliko bolj stabilen. Ste, podprli ste nas vsebinsko, prenesli ste nam tudi pooblastila, kar kaže, da zasledujemo iste cilje. Lahko podprem vaše predloge sprememb, vse tiste predloge sprememb, ki govorijo, da moramo predlog uskladiti in da moramo upoštevati novo uredbo o nadzoru, ki je začela veljati januarja 2010. Poleg tega pa v samem načrtu ne bi pravzaprav zacementirali eh, celotnih dovoljenih ulovov, ampak bi upoštevali znanstvene podatke. Vendar pa en predlog eh, spremembe, ki ne gre v pravo smer in ga ne morem podpreti. Rekli ste, da boste podprli kompromisni predlog sveta oziroma predsedstva o plus ali minus 500 tisoč tonah torej se pravičujem, 5000 ton, to ne temelji na znanstvenih podatkih. Kako se bomo odločili, kako smo, rek, kako smo rekli, da je to 5000, zakaj nismo rekli 6 ali 7? Pravzaprav bomo sedaj premaknili celotni dovoljen ulov na vzgor ali na, vzor, na vzdol, ampak dolgoročno se mi to ne zdi ustrezan pristop. Zdaj pa še tretje poročilo, ki govori o Balskem morju in mehanizmih za izračun poročevalcu Grobarci, ko bi se rada zahvalila, dobro smo sodelovali in soglasno smo potrdili to poročilo. Rada bi se tudi zahvalila odboru za ribištvo za izkazano podporo. S tem predlogom smo poskrbili pravno kontinuiteto našega predloga in eh, to smo uvedli na Balskem morju že v lanskem letu, kjer smo pravzaprav omejili ribolov določenih staležev rib. Gospod predsedujoči, sedaj pa še nekaj o zadnjem poročilu, to je uporaba tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu. Tudi tukaj bi se rada zahvalila gospodu Ferreiru, gospodu poročevalcu za opravljeno delo, tudi celotnemu odboru za ribištvo. Veste, da se je komisija zavezala, da bo spodbujala trajosten razvoj ribogojstva na ravni Evropske unije, ker smo pripravili novo strategijo na tem področju kar pomeni, da potrebujemo ustrezno raven varstva okolja, ravno tako pa bomo vzpostavili takšne pogoje, da bomo spodbujali ribogojstvo. To res nujno potrebujemo. Sprememba te uredbe, ki pravi, eh, da naj ne bi pravzaprav uvedli in uporabili eh, tuje in lokalno neprisotne vrste v ribogojstvu, tako bomo spodbudili ribogojstvo in tako se bomo pravzaprav izognili neustreznemu upravnemu vremenu. Poskrbeli bomo istočasno tudi to, da bomo ustrezno zavarovali te habitate. Seveda lahko storimo še veliko več, zato tudi pozdravljam predlog gospoda Ferreire, ki pravi, da moramo spodbuditi znanstvena prizadevanja na področju ribogojstva. Res se bomo potrudili po svojih najboljših močeh, tako da bomo tudi namenili ustrezna proračunska sredstva za te projekte. Vesela sem tudi, da je bila razprava v odboru za ribištvo uspešna, da ste bolje opredelili te zaprte ribogojske naprave in objekte. Izhodiščni predlog je komisija sprijela en mesec, preden je začela veljati Lizbonska pogodba. Tako da smo tukaj imeli podobne težave. Odbor za ribištvo je predlagal kar nekaj predlogov sprememb, tako da bi pravzaprav uskladili to osnovno uredbo s temeljnimi določbami Lizbonske pogodbe. Zdi se nam, da je to dobra priložnost, da bi uskladili te zadeve v sodelovanju z Evropskim parlamentom. Istočasno pa smo formalno morali prilagoditi ta predlog in smo morali pravzaprav upoštevati tudi določene vsebinske predloge sprememb. In ravno zato je prišel do te zamude, o kateri sem govorila. Ob koncu Hvala vsem poročevalcem, hvala odboru za ribištvo za pripravljena poročila, hvala, ker ste se posvetili tem pomembnim zadevam. Najlepša hvala, komisarka. V imenu političnih skupin sedaj začel bom z gospod Frago Esteves, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Avtorjem teh poročil se zahvaljujem za odlično delo. Sama bom govorila največ o načrtu upravljanja. Ne bom govorila o vsebinskih vprašanjih, kaj ti poročevalci so jih sami podarili, ampak eh, se bom osredotočila na izziv, s katerim se moramo soočiti institucije, zlasti eh, parlament. Eh, po leto in pol pogajanj s eh, svetom je bilo odločeno, da se to poročilo sprejme v prvi obravnavi, tako da se izvede pritisk, da uh, izidemo, da se izvlečemo iz te uh, slepe ulice. Najti moramo skupno rešitev in parlament je s uh, svetom in komisijo prišel do kompromisnega predloga. In da bi lahko takšno rešitev potem našli, mora svet priznati, da je na podlagi uh, Eh, tega načrta za upravljanje treba postaviti običajno, običajni zakonodajni postopek. Torej, eh, člen 3, 42 pogodbe mora biti pravna podlaga. Prej je imel svet eh, pristojnosti samo na področju največjega dovoljenega vlova in kvot. In parlament je bil samo svetovalno telo. In svet je bil izključno odgovoren za celo vrsto vprašanj. Čeprav je bilo precej znanstvenih poročil, ki bi jih morali restriktivno eh, interpretirati v, členu, eh, v skladu s členom 43.3. Gospa predsednika, če bi morali vse to nadomestiti z drugimi besedili, kakšno je stališče parlamenta? Eh, če ne bo drugače, se bomo morali obrniti na sodišče Evropske unije, to pa nikako ni želeno za upravljanje ribiških staležic. Gospod Arsenis, minuto in pol. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, gospa eh, Dalmaki. Veliko podrobnosti je v teh poročilih, ampak poleg teh tehničnih poročil je to tudi ključno vprašanje. Evropski parlament se obrača na svet in na komisijo. Z naslednjim, karkorkoli se bomo odločili, moramo spoštovati znanstvena dejstva. Nemogoče je takrat, ko se odločamo o tem, kako bomo ribarili eh, vsako eh, vrsto. Nemogoče je, da bi se pogajali samo z političnega stališča. Nemogoče je spoštovati politične osmeritve sveta ali parlamenta. Ne. Spoštovati moramo znanstvena dejstva. Samo na podlagi znanstvenih dejstev lahko eh, vemo, kaj sploh še je v naših morjih, kaj si lahko privoščimo eh, loviti, ne da bi to negativno vplivalo tako na eh, ribarjenje. Eh, kot na stareže, kot na eh, življenje. Ko govorimo o teh poročilih, moramo povdariti, da je v tej reformi treba narediti pogumne korake, ravno v smeri spoštovanja načela eh, znanstvenih podatkov. Samo tako bomo lahko zagotovili trajnostno prihodnost za naša morja in za naše ribiče. Hvala lepa, gospod Haglund. Minuto gospod predsednik, komisarka, kolegice in kolegi. Sam bom govoril o poročilu, ki se nanaša na Biskajski zaliv. To je zelo dober primer, kako pristopati k občutljivemu vprašanju ribištva. Videli smo že, da je leta 2005 prišlo praktično do izginotja tega staleža zaradi prelova. Sedaj pa se je ribolov ponovno dovolil in zato moramo delovati na podlagi previdnostnega načela. To je edini sprejemljivi način in to je tudi mnenje moje skupine. Mogoče ribiški sektor meni, da eh, ne nalovijo dovolj in da ne bodo dovolj naloviti, ampak naša skupina menimo, da Eh, meni, da moramo z eh, temi staleži ravnati eh, previdno. Gospa Ljuven, dve minuti. Gospod sednik, članice in člani. Spremen, spremenjeni načrt upravljanja in pa novi načrti ulova bodo prvi test na, naše odgovornosti na tem področju. Mislim, da smo se kar dobro soočili s to nalogo, vendar pa je bilo kar nekaj težkih trenutkov. Z znanstvenimi eh, rezultati se ni igrati, kajti eh, to bi bilo nevarno za dolgoročno prihodnost. Ampak eh, ekstremni prelov lahko vodi do razpada staleža. In odbor se je ravno za eh, to odločil, da smo previdni na mesto, da skušamo eh, nekaj narediti na slepo. Kljub vsemu moramo vedeti, da je težko oceniti, eh, kaj imamo. Vemo, da po eni strani si ribiči želijo eh, več, eh, večjo možnost ribolovnega napora, po drugi strani moramo skrbeti, eh, poskrbeti za pravo upravljanje. Maksimalni dovoljeni donos je treba upoštevati, vendar pa moramo na celotno področje gledati previdnostjo. Največji dovoljeni donos Dolov mora biti meja, ne pa cilj. In tako morate razmišljati, tako svet kot parlament. Nove načrte potrebujemo v najkrajšem možnem času, tudi v dobro ekosistemu v Evropi. Z gospodom Gallagherom se v celoti strinjam. Predlagane kvote za šur so v nasprotju z znanstvenimi dokazi. Gospod eh, Brons, minuta. Eh, vprašanja, o katerih eh, razpravljamo, vplivajo tudi na plovila v Severnem morju. Eh, v petek sem se srečal v Jokčarju z ribiči in njih skrbi, da bodo ostali brez posla in da bodo brez posla ostala tudi plovila v britanski floti. Pre, prezna, predlagano je Eh, znižanje dnevov, ko je dovoljeno rabljene na 90 dni v 135 in vprašal sem jih, koliko zmanjšanje lahko prenešajo in rekli so, da bi vsako zmanjšanje jih eh, spravilo eh, ob posel. Tu je sicer še vprašanje, vprašanje za vrškov. Vse ribe, ki so ujete, morajo biti eh, morajo biti tudi stovorjenje. Završki ne pomenijo ohranjevanje, ampak je to samo izguba. Kvote eh, so, pom so pomembne samo za špekulatorje, eh, tako rastejo eh, cene kvota eh, in eh, zato se mora ta spekulacija v celoti prenehati. Hvala lepa. Gospod Rangel, dve minuti. Hvala, spoštovana gospa komisarka, kolegice in kolegi. Kar zadeva poročilo gospoda Galagarja, ki govori tudi o večletnih načrtih za upravljanje staleža Šura. Lahko povem, da tukaj moramo obraniti predlog spremembe ELS-a. Tukaj predvsem upoštevamo določene izsledke. Upoštevali smo tri cilje zelene knjige o reformi ribiške politike, kar pomeni okolje, spoštovanje okolja, ravno tako gospodarski in socialno-politični cilj, kar pomeni rentabilnost, ki je nujna in potrebujemo tudi eh, dostojno, dostojno raven preživetja za ribišče. Ravno zato moramo tukaj sprejeti ustrezne odločitve. Ker ko govorimo o zahodnem šuru, potem moramo razlikovati med cono 8a v Kantabrijskem morju. Tukaj govorimo predvsem o majhnem in priobalnem ribolovu. To je pomembno za Španijo in Portugalsko, tudi za Francijo. Potem pa imamo severno cono, to je druga cona. Tukaj pa poteka predvsem industrijsko ribištvo. In eh, tukaj je donos eh, zelo visok. Ravno zato smo uložili omenjen predlog eh, spremembe, tako da bi pravzaprav zagotovili ta osnovni cilj, ki sem ga že omenil, da pravzaprav upoštevamo cilje reforme skupne ribiške politike, ravno tako pa je nujno, da tukaj spoštujemo določena priporočila, ko govorimo tudi o opredelitvi pojmov, o celotnem dovoljenem ulovu v letu 2008. Govorimo o coni oziroma območju 8a in tukaj smo tudi zapisali, pisali, da je to pomembno za majhni in priobalni ribolov, potem pa so govorili tudi o severnem območju oziroma coni, kjer poteka industrijski ribolov. Vsaka cona, vsako območje zahodnega šura mora upoštevati določene trende in zakonitosti in tukaj moramo slediti tudi eh, skupnim ciljem skupne ribiške politike, ki jih moramo zavarovati. Hvala lepa, gospod Andres Bareja. Hvala lepa, eh, predsednik gospa komisarka. Čestitam vsem štirim eh, poročevalcem, tudi sama bom govorila o načrtih za eh, upravljanje tudi za Sardon in pa za Šura. Predlog je kompleksen, blokira ga pa svet, vendar pa je ta sektor sedaj v nevarnosti. V bistvu je prišlo do paralize, zato ker se ribarjenje ne bo sprostilo, zato ker niti svet, niti komisija nista sprejela ustreznih odločitev. Želim eh, povdariti stališče španskih socialistov, ki smo vse čas tega procesa podpirali eh, pozive sektorja. Ti pozivi pa izhajajo iz znanstvenih poročil. E, In eh, sedaj sprašujem komisarko glede na to paralizo, ali naj umaknemo predlog eh, parlamenta v zvezi s tem, kar zadeva šur. Slišali smo več predlogov gospoda Galagarja, z njimi se strinjamo, tu je vprašanje večletnih načrtov, tu je tak, to so znanstvena priporočila, z vsem tem se strinjamo. Predlog spremembe socialistov. ki je zelo pomemben za eh, španske socialiste in to zato, ker eh, v Španiji ribiči lovijo eh, šura obrtniško v bistvu. Ta šur se poje isti dan in ta predlagana sprememba bo zelo vplivala na ta sektor ribištva in mislim, da bi gospod Gallagher moral upoštevati tudi naš eh, predlog, ko govorimo o priobalnem ribolovu. Hvala lepa, gospa Rajmar, za eno minuto. Herr Präsident, Kollegen. Spoštovani predsedujoči, kolegi, komisarka, zahvaljujem se vsem poročevalcem. Spričo visokih uvozov ribih, rib in ribih izdelkov v Evropsko unijo je nujno zaščititi naše domače ribe, pa tudi spodbujati ribogojstvo. Nujno potrebujemo boljše metode lova, tako da bomo imeli tako da bomo lahko zagotovili trajnostno bivanje za naša morja in pa za naše ribiče. Nujno tudi to, da omogočimo širjanje ribogojstva. Potrebujemo obsežne metode zbiranja podatkov in pa intenzivne raziskave. Samo če bomo vedeli, kaj se dejansko dogaja, bomo lahko sprejemali dobre odločitve za prihodnost. E, administrativna bremena, pomankanje vedenja. E, to je pogosto razlog, zakaj nam uspe, ne uspe uskladiti gospodarstva in pa ekologije, čeprav se drugo od drugega pravzaprav ne razlikuje. Hvala. Hvala lepa. Naslednji govornik, gospod Romeva Jerueda. Najlepša hvala. E, naj se vrnem k Sardonu. Želim podariti, kako pomemben je e, ta dosje za cel ribiški sektor, vendar pa je to vprašanje pomembno tudi za odnose med vsemi tremi institucijami. Tu želim podariti naslednje. Zeleni se strinjamo, da bi imeli nekoliko bolj previdnosti predlog, kot je pa predlog komisije. Zakaj? Najprej zato, ker tudi mi, tako kot komisij, komisija, eh, ne, sm, eh, ne smemo dosegati, eh, presegati ravni 1,3. Zmanjšanje cel, sko, taka, vsaj 20 odstotkov, to zmanjšanje 20 odstotkov smo podprli, ker se nam zdi razumno. Uh, želimo, da ukrepamo kot zdravniki, ki zdravijo žive. Ne želimo biti zdravniki, ki delajo samo še avtopsije, potem, ko uh, že bolnik umre. Hvala lepa. Gospod Kun, dve minuti. Komisar gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovani kolegi in kolegice. Moj prispevek se nanaša na uredbo Sveta in pa Evropskega parlamenta v povezavi s prepovedjo ulova in pa omejitvijo lova iverke. Tukaj ne gre samo za spremembo uredbe, ampak gre za dve pomembni ribi, ki se uživata in ki jo nujno potrebujemo v, na evropskem trgu. To kaže na to, kako nujno je, da poklicna struja in pa znanost deluje skupaj, tako da bomo ravno upoštevajoč završke in pa privlov eh, lahko ustrezno ocenili in pa se odločili, kako je možno to ustrezno upravljati. Kolega Grobače, ki je to eh, dobro izdelal, člen 15a mora nujno biti spred v to uredbo. Slišali ste, poročevalec je to še enkrat jasno povedal, naš skupni cilj je, in to smo v okviru odbora tudi dosegli, naš cilj je, da minimiramo eh, pri ulov in pa zavržek. Uh, obstajajo pa vrste rib, naprimer iverka, kjer uh, se dogaja, da se lovi premajhne ribe, ki se jih dvigne na vozilo, pa se jih potem spet zavržne. Če bi imeli ustrezne inštrumente, bi lahko selektivno ribarili, lahko bi določali tudi čase ulova in na ta način bi lahko. Uh, uh, lahko bi tudi določili, kje so območja ulova Trske in pa Iverke. To, te bi lahko natančno opisali. Ne smemo se osredotočati samo na trg, ne smemo iz odličnih eh, staležev rib še naprej eh, izdelovati izdelke iz eh, ribje moke. Ravno zato je potrebna sprememba te uredbe. Hvala lepa, gospod Kun, sedaj pa gospod Rodus. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisarka Demadaki. Vesela sem, da razpravljamo o štirih poročilih o ribiški politiki in vesela sem, da smo se zedinili tudi glede poročila o ribogojstvu in o tehničnih ukrepih v Balskem morju. Dogovorili smo se s svetom in komisijo o vsem tem. Pri obeh uredbah za dogoraj trajno upravljanje eh, pa eh, razmere še niso zadovoljujoče. V odboru smo vedno znova eh, se razpravljali o dogoročnem upravljanju staležev Sardona. Eh, to je med tem eh, opazila tudi ljubska, ljubska stranka, ki tukaj ni uložila predlogo spremem. Predvidevam, da bodo tudi jutri glasovali za. Hujši problem pa obstaja in v odnosu s svetom. Večina držav članice upira temu, da bi sprejela pravico do soodločanja Evropskega parlamenta in to eno leto potem, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. To se mi zdi nezaslišano. Zato sem predsedujočim našega odbora predlagala, da pošljemo skupno pismo Evropskim ministrom za uh, ribištvo. Vesela bi bila, če bi se o tem lahko dogovorili v naslednjih dneh, tako da bi lahko dokazali to odločenost parlamenta. Ne bomo se pustili kar tako uh, se izigrati strani sveta. Hvala lepa, sedaj pa gospod Hačten. Uh, gospod predsednik, eh, komisarka, podpiram to, kar zagovarja gospod eh, Gallagher v svojem poročilu. Jutri bomo v skladnosti s tem tudi glasovali. Mislim, da je načelo previdnostnega načrtovanja bistvenega pomena, kaj ti to omogoča neko razumno eh, načrtovanje na tem področju. Ampak nasplošno pa je tu še vedno nekaj negativnih vidikov eh, upravljanja z ribištvom. Sam sem prepričan, da bi tiste države, ki se ukvarjajo z ribištvom, morale same odločati o ohranjevanju in upravljanju staležev. Vse govornikov je govorilo tudi o škandalu z završki. Na Škotska se vedno bolj zavedamo, da so završki neposreden rezultat zakonodaje EU. In komisarka, upam, da boste to upoštevali in da boste tudi ukrepali, da boste ta škandal završkov odpravili, kajti te završke bi bilo mogoče eh, odpraviti z neko pametno uredbo. Hvala lepa. Gospod Mato Adrover, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Sam se želimo sredotočiti na dve poročili. Ti dve poročili predstavljata primer tega, kaj moramo narediti in česar ne smemo. To je poročilo o Sardonu in pa o uporabi tujih Eh, vrst v akvakulturi. Eh, to je primer tega, česar ne bi smeli delati. O tem delamo že eno leto. Eh, in Evropski parlament ima sedaj nova pooblastila in mislim, da se preveč osredotočamo na to, kakšna pooblastila imamo vse tri institucije, namesto da bi se osredotočali na sam sektor ribištva in na staleže. Mislim, da je pa treba povedati, da se nič ne dogaja v zvezi z načrto za upravljanje in tveganje obstajala tudi v prihodnosti, ne bo nič drugače. E, ribiči, ki lovijo šur, se pritožujejo zaradi tega, kaj ti njihovo delo zaradi tega trpi. Čisto pošteno povedano, okoliščine so takšne, da bi komisija sedaj morala poslati pozitivni signal temu sektorju. Kar pa zadeva uporabo tujih živalskih vrst, e, ta primer, ki ga imamo, je dober. Komisija in parlament se strinjata, tu ni nobenih spornih vprašanj, ne političnih, ne vsebinskih. In mislim, da bo tudi pravna situacija tudi jasnejša za eh, podjetja, ki so aktivna na tem področju, tudi manj birokracije bo, kajti državljani ne morajo birokracije. Upravni, upravno breme je treba zmanjšati, državljani morajo prenašati preveč birokracije, ta pa negativno vpliva na njihovo inicijativnost. Takšna poročila, kot je to, ki zmanjšujejo upravno breme so dobra novica, vendar pa bi morala biti tudi konstanta v našem delu. Hvala lepa. Gospod Sanchez Prezedo. Gospod predsednik komisarka, eh, čestitam poročevalcem, ki so se uspeli dogovoriti s svetom. Ta poročila omogočijo da prilagodimo eh, delo na teh dosjejih eh, eh, Lizbonski pogodbi. Tu govorimo o ribištvu. Ivrke in pa romba v Baljskem morju s ustreznim upravljanjem, pri tem pa ne smemo pozabiti tudi eh, Eh, na druge tehnike, ki obstajajo. Mogoče pa bi lahko razširili ta priporočila tudi na druga področja, na druge živalske vrste. Eh, to je pomembno eh, tudi z vidika završkov. Evropska unija mora imeti zelo stroge določbe za akvakulturo. Seveda mora vse biti v skladu z Lizbonsko pogodbo. Imamo že norme, ki nam omogočajo uh, uh, izogniti se vse, ak, vsem uh, oblikam onesnaževanja z akvakulturo. Hvala lepa. Uh, gospod Kadek, gospod predsednik, gospa komisarka, kolegice in kolege, najprej želim uh, vsem štirim kolegom čestitati za pripravo poročil. Dovolite mi, da povem, da sem zelo zadovoljen, ko vidim, da eh, parlament zaključuje svoje prvo branje eh, dveh načrtov in to je za Šur in pa za Sardona. Kajti parlament je soodločevalec pri teh dosjejih. Eh, odbor za eh, ribištvo eh, že pripravlja dolgoročno vizijo za ribiško sorto oziroma ribiško vrsto, pardon, eh, ki je skoraj v prelovo sedaj bomo imeli nadzor nad kotami, tako bo mogoče bolj nadzorovati eh, ulov in eh, tudi režim nadzora nad eh, plovili mora biti isti v vseh državah članicah, ki izkoriščajo te staleže. Čestitam gospodu Galagerju. Mislim, da bomo jutri sprejeli poročilo, ki bo omogočilo trajnostno upravljanje na tem področju. Ta načrt je nova metoda odločanja. Eh, ki se nanaša na določanje tak in na ta način bomo zagotovili dolgoročno vzdržnost teh staležev. Naj pomenim, kako zelo pomembno je načelo relativne stabilnosti, to načelo mi je zelo drago. Eh, poročevalec tudi podarja, da se moramo boriti proti završkom, tega se lahko samo veselimo, kot kolegi pa tudi jaz obžalujem, da eh, svet spodbija nove pristojnosti parlamenta na področju dolgoročnih načrtov. Eh, treba je rešiti problem pravne podlage, kajti sicer ne bomo mogli eh, sprejeti ustreznega načrta, ki je bistvenega pomena za ribje vire. Vsi moramo enkrat za vselej definirati, kaj je industrijsko ribarjanje, kaj je vrtniško ribarjanje. To bo eh, omogočilo bolj trajnostni prisot temu in tudi poročilo kolega Grobarčika govori o tem. Eh, popolna prepoved završkov ni realistična, vendar pa bi želel, da bi Evropska komisija podprla eh, tisti eh, sektorje, ki ima selektivno opremo, ki omogoča bolj trajnostno uravnano, naravnano ribarjenje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Milan. Hvala lepa. V eni minuti ni možno spregovoriti o vseh štirih poročilih. Zato bom povedal nekaj o poročilu Ferreira. Ohranjanje ribih vrst mora biti eh, predpogoj za vse naše zakonodajne akte na področju ribiške politike. Kompromis je rezultat dobrega sodelovanja z gospodom Ferreiro, upoštevajo vse naše predloge, ne smemo imeti predsotkov na področju raziskav, ko gre za izboljšavo standardov. Strogi moramo biti tudi pri nadzorih, pri normah. Kontrole morajo potekati pravočasno, tako da ne bo porušeno ravnoteže v morjih. Tudi podpora ribogojstvu je smiselna in pripomore k ohranjanju vrstev. Na ta način lahko uh, obranimo domače vrste, nova določila na področju ribogojstva. O tem bi lahko govorili tudi v okviru reforme skupne ribiške politike. In vse skupaj bi lahko zajeli v eni sami poenostavljeni uredbi. Ena sama uredba o ribogojstvu bi zelo olajšala razmere.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 upošteva številne pomembne vidike. Komisija je obljubila obširen načrt za Ivarko v Balskem morju. Gospe in gospodje, Polska, polski organi pristojni za eh, ribištvo še že dolgo časa zauzemajo za zaščito te vrste v Balskem morju, ampak Evropska komisija se na to ni odločila odzvala. Potrebujemo enotni sistem upravljanja vrste iverke v celotnem njenem habitatu. To je zelo pomembno za polske in pa za baltske ribiče. Zato menim, da bi komisija morala vzeti ta problem na znanje. Hvala lepa, naslednji gospod Kravli. Hvala lepa. Želim se zahvaliti poročevalcem za poročila, v glavnem gospodu Gallagherju dve stvari um, se mi ne mudoma posveti, tako razpravljamo o tem. Najprej celotno območje ustvarjanja nekega razdrobljevanja znotraj ribiške politike je nekaj, k čemor bi močno odsvetoval. In pa potem drugič vprašanje za vrško. Morda bi tukaj lahko ustvarili nek zeleni trg za te za vrške. Uh, oni so pogosto prilov, pogosto se jih vrne v vode. Zakaj jih, jih ne bi istovarjali, zakaj ne bi plačali za, samo za stroške uh, ulova? To bi lahko preprečilo uvoz na tone rib, ki jih dobimo iz Azije in pa od, od drugot, lahko bi zapolnili trge v Evropski uniji. To bi lahko imelo koristi za vse, lahko bi zmanjšali završke, lahko pa bi preprečili tudi to, da ribiči imeljo, mečejo nazaj v morje dragocene proizvod. Hvala lepa, sta pa gospod Griffin. Uh, gospod predsedujoči, dobro je, da Evropska unija želi zaščititi ogrožene vrste. Ampak preden bomo preveč samozadovoljni, eh, naj vas spomnim na to, da je naša ribiška politika bila pogosto neuspeh. V ribiških vodah eh, ribam grozi izumrtje zaradi evropskih politik. Najboljše je, da bi to prepustili eh, nacionalni vladi in lokalnim ribičem, ne pa birokratom v Evropski uniji. Eh, britanski sistem deluje dobro. Eh, Prčrtati prilov, ki vodi do završkov, to bi nadomestili z eh, ulovnimi omejitvami, tako da bi lahko uporabili vse ulovljene ribe. Na ta način bi lahko preprečili finančnikom in pa supermarketom, da špekulirajo z sredstvom za preživetje ribičev. Eh, pristanišča z tradicionalnimi eh, z nacionalnimi povezavami bi morali biti upoštevana in tudi ne bi smeli pozabiti na skupnost in pa družine, ki živijo od eh, ribolova. Sedaj pa še gospod Kelly. Uklon ni udros. Hvala lepa nisem avtoriteta na tem področju, ampak ker prihajam iz otoka, vem, da je ribištvo zelo pomembno za vse ljudi na Irskem. Eh, želel bi izpostaviti nekatere točke pri tej temi. Eh, Naprimer o nesmislu razdeljenih kvot za dve posamezni območji. Moja ljudska stranka ima tukaj eh, drugačno mnenje. Um, res je, da je šur tranzitna riba, zato je smiselno to, kar pravi gospod Gelengar. Zanim se tudi odgovora komisije na to vprašanje. Strinjam se tudi s kolegi, ko gre za završke. Želim si tudi to, da bi bolj razvili ribogojstvo. Prav tako um, upam, da bo vsaka vrsta ribe kmalo na razpolago našim državljanom. Hvala lepa, gospod Button. Hvala. Nedavno sem skušal ugotoviti eh, stroškovno breme ribištva za britansko gospodarstvo in eh, prišel sem na številko vsaj 3,6 milijard na leto. 4,7 milijard na leto zaradi dražje hrane, subvencije, nezaposlenost, birokratska bremena, 2,8 milijona na leto. E, to pomeni približno 11,5 milijarde na leto, če združimo vse skupaj. 9000 delovnih mest je bilo izgubljenih od 70-ih e, let, e, vedno bolj smo odvisni od uvoza gospodarske in pa človeške posledice so uh, takšne, da jih spoh ne moremo izračuniti in tudi uh, katastrofalne posledice ima vse skupaj za ekologijo, za naše okolje, na tisoče mrtvih rib se vrže nazaj v morje vsako leto. Eh, rešitev za Britanijo bi bila ta, da zapusti Evropsko unijo, da ponovno spostavi nadzor nad našimi obaljnimi vodami in da bi ponovno oživela svoj nacionalni ribiški sektor. Hvala lepa. Zdaj pa še gospod Cortes Lastra. Predsedujoči, spoštovana komisarka, ribarjenje sardona podpira veliki delež našega prebivalstva. Načrt želi uvesti dolgoročno, do, trajnostno upravljanje Eh, s pomočjo kvot. Ta sektor potrebuje stabilnost. Prosim komisijo, da naj umakne predlog in eh, da naj vzame na znanje to, kar predlaga parlament. Hvala lepa. Sedaj pa dajemo besedo gospe komisarki Damanaki. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem poslancem za njihove prispevke. Razprava je bila izredno zanimiva. Najprej bi se želela odzvati na pripombe gospeje Frage, pripombe, ki jih je podala v imenu Ljubske ljudske stranke in pa drugih poslancev o institucionalnih problemih, s katerimi se soočamo. Eh, ko gre za, eh, torej, eh, ko gre za uredbo institucij v okviru Lizbonske pogodbe. Priznam, da je izvajanje Lizbonske pogodbe pomenil novo obdobje in da je temu obdobju potrebna prilagoditev. Jasno želim povedati, da komisija razume in podpira idejo, da parlament mora imeti besedo, ko gre za dolgotrajno upravljanje eh, staležev. Pogodbe so tukaj zelo jasne. To je naše stališče. Kakor veste, so se nekatere države članice v svetu odzvali zelo močno in tudi um, nasplošno obstaja eh, močen odziv na ta pristop. Tukaj potrebujemo eh, neko skupno rešitev, drugače ne bomo mogli uvesti trajnostnih načrtov. To je predstavlja našo prihodnost. Ne moremo še naprej sprejemati kratkoročnih eh, politik. Potrebno je rešiti to situacijo. Sama sem skušala najti rešitev skozi tristranska srečanja, svetu in pa parlamentu bom predlagala, da se vsi skupaj sestanemo, zato da bi skušali najti rešitev, kompromisno rešitev. Ta kompromis potrebujemo kar se da hitro. Na ta način ne moremo nadaljevati. Vsi Dogoročni načrti so sedaj blokirani. Želela bi vam povedati, da imamo nove načrte za nove načrte upravljanja, za pelagične vrste, za sardona. E, to so zelo pomembni dogoročni načrti. Pripravljeni so in e, čakamo na to, da bi našli rešitev v institucionalnem okviru. Kar se tiče prispevkov drugih političnih skupin, Pozdravljam prispevek eh, gospoda Arsenisa, gospoda Haglunda in gospoda Levina. Strinjam se z njimi. To, kar potrebujemo, so dolgoročni načrti in pa tudi znanstveni nasveti. Tukaj želim biti zelo jasna. Upoštevati je potrebno tudi zahteve naših ribičev in pa probleme našega ribiškega sektorja. Ampak eh, želimo povedati, da sedaj eh, razpravljamo o nekem jasnem, specifičnem primeru. V primeru Sardona je šlo za to, da smo morali ribolov prepovedati za pet let, ne za pet let, za nekaj let. To je jasen dokaz za to, da ne moremo še naprej uh, trditi, da ignoriramo znanstvene nasvete. Tukaj je potrebno najti sinergijo, rešitev. To bo ena izmed glavnih eh, prednostnih nalog eh, reforme ribiške politike. Upoštevati je potrebno znanstvene nasvete in potrebno je najti eh, tudi rešitve v primerjih, ko znanstveni nasveti niso dovolj jasni, ko nimamo dovolj podatkov, zato da bi si lahko oblikovali jasno mnenje. Želim povedati tudi naslednje poročilo gospoda Grobarčika. Grobor je izredno pomembno. Pomembni so, pomembni so tudi tehnični ukrepi v okviru ribiške politike. Potrebujemo uh, strategije tako za Ivarko, kakor tudi za Romp in te bomo pripravili. Potem, kar se tiče završkov. Veliko izmed vas je omenilo završke. Tukaj potrebujemo resnično pogumno politiko. Ne moremo si privoščiti tega, da bi ribe metali nazaj v morje, ko, je, ko so ribe tako dragocene. Tega si enostavno ne moremo več privoščiti. Morda je to bila rešitev, ko smo imeli v naših vodah veliko rib, ampak eh, danes se soočamo z velikimi problemi in ne smemo še naprej Eh, metati stran rib. Zato pozdravljam predloge, ko bi lahko naprimer eh, plačali ribičem nadomestila, um, kako bi lahko upoštevali največje dovoljene kvote. Eh, vsi naši ukrepi morajo iti v smer preprečevanja završkov. Seveda potrebno upoštevati vse tehnične vidike, ampak v to smer moramo iti. In še zadnja pripomba, gospod predsedujoči, o vprašanjih ribogojstva. Potrebno je odpraviti ovire ki obstajajo na področju ribogojstva. Tukaj se strinjam z poročevalcem, gospodom Milanom in pa z drugimi govorniki, ki so govorili o tem. Naj povem naslednje. Te ovire skušamo opraviti v okviru reforme skupne ribiške politike. Povdarjati pa želim tudi to, da bomo okrepili znanstvene raziskave o ribogojnih vrstvah, kajti resnično moramo zagotoviti večjo produktivnost ribogojstva, če želimo, da bi bila da bi bilo ribogojstvo alternativo ribiškemu sektorju. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem, da naredijo povzetek. Najprej gospa Bilbao. Lugar, komisarija. Gospa komisarka, v prvi vrsti bi želela povdariti, da nisem slišala vašega odgovora o tem, ali nameravate slediti stališču sveta v zvezi s pristojnostmi, ki jih ima Evropski parlament eh, v okviru Lizbonske pogodbe. Komisar, komisije nismo prosili naj umakne ta predlog. Ne, Od komisarke bi pričakovali, da se bo odzvala na to vprašanje, kajti na tem sektorju potrebujemo nek načrt. Že dve leti delamo na pripravi načrta v sodelovanju s komisijo in s znanstvenimi organi. Ta sektor je sedaj v stagnaciji že skoraj da pet let v preteklosti pa so ulovili 7 milijard ton. In zato moramo vedeti, kakšna bo kvota, če naj bo ta kvota bolj rentabilna za ribiče. Zaradi tega je treba podariti, da sveda vemo, da smo že dosegli meje, ki smo si jih določili v preteklosti. Gre za cel sektor, gospa komisarka, sektor, ki nas. Uh, je prosil, da naj sprememo ustrezne odločitve. Sveda govorim v lastnem imenu in lahko vam zagotovim, da se resno trudim, da bi pripravili načrt za celo, cel ribiški sektor. Ampak gled, obstaja cela vrsta političnih eh, premislekov, ki na nek način uh, eh, zamegljujo celo vprašanje dovoljenih kvot uh, in uh, količin. 21. stoletje ne more biti več stoletje nekih meglenih odločitev. Potrebujemo transparentnost. Znanstveni inštitut v Baski je pred nedavnim ugotovil, da je dosti več eh, sardonov še v vodi, kakor ljudje menijo. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Gallagher, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Gallagher, prosim, če govorite v mikrofon. Torej, hvala komisarki in kolegicam in kolegom za njihove prispevke. Hvala tudi svetu, komisiji, mojemu svetovalcu za ribiško politiko. Tehnična raven je sedaj razdeljena na delo sveta in delo komisije. Vem, da bo tudi ministri se pogovarjali o tem dosjeju in upam, da bo v tej razpravi eh, zmagal zdravi razum. Komisarka je govorila o tem, da gre za plus minus 5000 ton. Gospa komisarka, več kot eno leto se že ukvarjamo s tem dosjejem in moramo biti pragmatični in zaradi tega vem, da so stvari zapletene. Socialistom naj rečem, da ni nobenega dvoma, kar zadeva moje stališče, sam bom vsekakor podprl njihovo, njihov predlog spremembe. Kar zadeva predlog ELS-a, razmislite malce o tem. Sam sem upošteval celo vrsto pomislekov eh, poslanke in poslancev vsi, ki podpirajo ta predlog, morajo vedeti, da smo in bomo imeli o tem v parlamentu še veliko poročil. In eh, morda, če boste danes to podprli, boste v prihodnosti zaradi doslednosti morali to tudi podpreti. To ni moje osebno mnenje, ampak znanstveno je ne uh, eh, spremljivo uh, eh, ločiti na več delov uh, skupni dovoljeni ulov oziroma tak. Zato bi zaradi tega sektorja morali načrtovati. Upam, da bomo jutri lahko resnično podprli poročilo, ki, zaradi katerega nas ne bo sram. Hvala, gospod Gallagher, sedaj pa gospod Grobarčik. Hvala, gospod predsedujoči. Še enkrat bi se zahvalil vsem poročevalkam in poročevalcem v Senci, zlasti gospej Rodus, gospodu Kunu, gospej Ferreira, gospodu Ferreira, za podporo mojemu poročilu. Upam, da bomo s tem poročilom lahko že sprejete rešitve še naprej poglobili, da bomo na ta način napredovali na področju regionalizacije in regionalizacija je na področju ribiške politike naš skupni cilj. In od tega bo odvisna tudi uspešnost bodoče uh, ribiške politike. Hvala, sedaj pa še četrti poročevalec, gospod Ferreira. Fizeram o meu relatório e queria usar este tempo de palavra uh,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 uh, naj izkoristim ta čas, ki mi je na voljo, da spregovorim čisto na kratko o večlet, večletnem načrtu in o uh, predlogu spremembe, ki sem ga vložil v imeno GUNGL uh, k poročilu Galagar. Sedmi predlog spremembe poročevalca po našem mnenju ne pojasnjuje uh, specifike in um, razlik med uh, različnimi flotami. Moramo pojasniti, da te flote uh, in uh, tudi uh, namembnost eh, ulova mora biti upoštevana v funkciji eh, THC-ja, kaj ti priobalni ribolov ima različne značilnosti v primerjavi z industrijskim ribolovom. Torej tukaj, ko govorimo o ribolovu, ki eh, oskrbljuje z ribami eh, lokalno prebivalstvo, ne sme biti eh, obravnavano tako kot industrijski ribolov, ki pa ima kot namen predelavo ulova. Kar pa zadeva konkretna strokovna vprašanja, ki so bila postavljena, ne eh, soglašam se stališči poročevalca, torej z gospodom Galagerjem. Eh, tukaj govorimo o eh, istem eh, ribiškem eh, staležu, ampak gre za ribolov, ki eh, se dogaja na različnih področjih. Ko govorimo o bolj torej obalnem ribolovu, imamo določene značilnosti, medtem ko industrijski ribolov ima čisto drugačne predele, gre za čisto drugačna območja. Potrebno je torej razumno upravljanje se staleži in definicijo taksa, to mora biti prilagojeno glede na različne predele, kjer se odvija ribolov. Tako kot je bilo povdarjeno, potrebujemo torej razumno upravljanje s staleži, potrebno je torej upoštevati okoljske, biološke vidike, ampak tudi gospodarske in socialne vidike in ne moramo obravnavati na enak način dveh popolnoma različnih stvari. Hvala lepa. Hvala, gospod Ferreira. S tem smo zaključili skupno razpravo. Jutri ob 11.30 bomo glasovali o teh poročilih. Sedaj prehajamo na naslednjo skupino